uri. Na dnevnem redu je zdaj razprava o Zimbabveju. Prosim, da spoštujete prededen čas, kajti ob 12. uri moramo začeti z glasovanjem. Besedo dobi gospod Korao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že dolga leta ljudstvo v Zimbabveju trpi zaradi avtoritarnega režima predsednika Mugabeja, ki ohranja oblast, eh, korupcijo, nasilje in eh, uporablja varnostne sile na zelo brutalen način. Razmere v Zimbabveju se še bolj poslabšujejo, obstaja ozračje nekaznovanosti, eh, ko gre za kršite človekovih pravic. Eh, predstavniki civilne družbe sicer javno protestirajo, vendar je to prepovedano in policija to nediskriminatorno uporablja sozilec in nasilje. Veliko ljudi je bilo ranjenih, aretiranih in tudi obsojenih javnega nasilja. Ne smemo pozabiti v tem kontekstu, da je da sta zimbabvejska vlada in Evropska unija podpisali tako imenovani National Indicative Program, eh, kar zadeva strategijo medsebojnega sodelovanja. In Evropska komisija je namenila 234 eh, milijonov evrov Zimbabveju kot razvojna pomoč. Evropska unija mora zato spremljati učinkovito izvajanje Eh, teh eh, skladov oziroma porabo teh sredstev, eh, da zagotovimo, da se dejansko ta sredstva porabijo za ciljne skupine, se pravi civilna družba, kmetijstvo in podobno. Več moramo tudi storiti za to, da damo, dahnemo življenje v to demokracijo, ki bo spoštovala človekove pravice. Gospa Fotiga. Hvala ostareli predsednik Mugabe po 36 letih svoje vladavine, v katerih je v svoji državi uvedil eh, kleptokracijo, revščino, nasilje in eh, masovne demonstracije, še vedno hlepi po ponovni izvolitvi. Eh, treba je pozvati k takošnji spustiti političnih zapornikov, spoštovanja človekovih pravic, prav tako nepristransko delitev humanitarne pomoči in pa miroljuben prenos oblasti po prihajajočih volitvah. Gospod McAllister. Podpredsednik Tajani, dame in gospode, kolegice in kolegi, razmere v Zimbabveju, kot smo ravno kar slišali, so izredno zaskrbljujoče. Ta država trpi pod avtoritarnim režimom gospoda Mugabeja, zdaj že 36 let. In eh, pot demokracije je ta država zapustila že pred dolgimi leti. Politični in socialni izzivi, s katerimi se Zimbabve sooča, skupaj z sušo, kakršni še nismo bili priča, povzroča še več neenakosti. Masovni protesti proti režimu so bili brutalno zatrti v zadnjih mesecih eh, in to povečanje nasilja je nespremljivo. Policija je ravno kar najavila eh, nov enomesečni eh, rok, v katerem velja prepoved demonstracij v Harareju. Zato moramo še enkrat poslati jasno sporočilo oblastem v Zimbabveju. Vladavina prava mora prevladati v vseh primerih in eh, svoboda združevanja in izražanja je nekaj, kar je potrebno na vsak način zaščititi. S to resolucijo zato obsojamo nadaljujoče se kršite človekovih pravic in pozivamo k popolnemu spoštovanju državljanskih in političnih pravic, še posebej v luči naslednjih pomembnih volitev leta 2018. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod McAllister, gospod Görens. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zimbabve ima vse mm, potrebno za uspeh na političnem, eh, trgovinskem, ekonomskem področju. Če ne bi imel ene ovire, te oviri je imel Mugabe, eh, ki ostaje na oblasti po načelu tu sem, tu bom ostal in ko me ne bo več, bo zadeva ostala v družini. Tako je pomembno, da rešimo to nastalo situacijo, ki je popolnoma eh, neznosna. Moja skupina se pridržuje tej resoluciji in spodbujemo vsa prizadevanja za obnovo te države podpiramo vse ukrepe, ki podpirajo tista gibanja, ki si prizdevajo za obnovo demokracije v državi. Države eh, juga Afrike se morajo tudi bolj vključiti v reševanje tega problema, ki je predvsem afriški problem, vendarle pa jim stojimo ob strani. Gospa s Argentini. Hvala, gospod predsedujoči. Mugabeva stranka eh, ZANU eh, PF je na oblasti že desetletja. Eh, zdaj imamo vlado narodne enotnosti, nekaj rasti sicer je, ampak vendarle na milijoni ljudi potrebuje pomoč v hrani, plače se ne izplačujejo, tudi državne uradniki odpuščajo masovno. Tudi represija je vse bolj razširjena, proteste se Eh, duši, aktivisti izginjajo za rešetkami in eh, demonstracije so preprosto prepovedali. Pomembno je, da je naše sporočilo ljudstvu Zimbabve eh, jasno. Samo en komentar glede resolucije. Nostalgija po sankcijah ni smiselna. Mugabe in njegov ožji krok so tako ali tako podvrženi prepovedi potovanja, ampak mislim, da smo to karto sankcij že odigrali. Zato sem tudi sama podala drugačen predlog svoje resolucije. Gospod Panceri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po vrsti protivladnih demonstracij v Zimbabveju je predsednik Mugabe, ki je na oblasti 36 let, eh, začel z hudimi represivnimi ukrepi. Boji se, da bo izgubil oblast eh, in zato je že napovedal, da bo leta 2018 tudi kandidiral na eh, volitvah. Eh, težko pa si predstavljamo, da bo sploh lahko izpolnil naslednji mandat, saj bo takrat verjetno star že 99 let. Predsednik je tudi obtožen tega, da je sam prenehal pošiljati pomoč v hrani tistim regijam, ki so najbolj sovražne njegovi politiki. Zaradi nastalih enojnih razmer pozivamo Zimbabve, da spoštuje svoje mednarodne obveznosti, da zagotovi neodvisnost eh, sodstva in eh, svobodo demonstracije. Evropska unija lahko tu igra temeljno vlogo v tej delikatni eh, fazi in ohrani in morda celo okrepi restriktivne ukrepe proti osebam, ki so povezane z Mugabevim režimom, vsaj dokler ne bo prišlo do političnega obrata v smislu zaščite prebivalstva in spoštovanja demokratičnih načel pravne države. Hvala lepa. Nam je žal, zaveda parol. Gospod Brža. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes ne govorimo prvič o Zimbabveju. Predsednik Robert Mugabe je na oblasti, je že od leta 80. Poleg tega je tudi že kandidat za svojega naslednika država doživlja hude čase in to je treba povdariti. Sodišče je sprejelo odločitev, da bo prekinilo to vladavino in mislim, da je to jasen znak, da država doživlja krizo. Seveda moramo zahtevati izpust vseh političnih zapornikov, še posebej tistih, ki so mirno protestirali. Vendar bi se morali lotiti tudi gospodarskih in socialnih razlogov, zakaj so ljudje nesrečni. 80 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine. 80 odstotkov BDP-ja država pošilja za poplačevanje dolgov. Poleg tega je to ena od najbolj korumpiranih držav na svetu. V trenutku, ko Evropska unija pripravlja razvojno pomoč, se mi zdi, da je ključnega pomena, da zagotovimo sledljivost te pomoči. Delno bi morali odpraviti tudi dolg te države pod pogojem, da bi mednarodna skupnost lahko spremljala celoten postopek in da bi poskrbeli za ženske in otroke. 68 odstotkov ženske namreč žrtev nasilja. Preda. Hvala lepa, gospod Preda. Ja Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem sklicu drugič govorimo o Zimbabveju. Lani smo izrekli svojo zaskrbljeno zaradi tega, kako nadlegujejo vse aktiviste za človekove pravice, pa tudi ostale predstavnike civilne družbe. Danes pa obtožujemo nasilno represijo. Res je, da je v preteklosti bilo več protestov, ampak Zimbabve je v takem položaju, da imajo državljani upravičeno razloge za protestirajo. Poleg tega je ta država bogata tudi z minerali, tako da ima prihodek. Več kot 20 let je Mugabe že na oblasti, ampak ta država je popolnoma uničena. Resolucija, o kateri danes glasujemo, obsoja trenutno stanje in zahteva tudi politične spremembe, tranzicijo, ki bi privedla do svobodnih demokratičnih volitev. Zahtevamo pravno državo in spoštovanje človekovih pravic. To je edina pot. Hvala lepa, gospa Kjenge. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kadarkoli je to možno. Spomnim zimbabvesko vlado na člen 96 iz Kotonujskega sporazuma iz leta 96. Tam piše, da je treba spoštovati pravno državo, človekove pravice in tako naprej. Obžalujem, da so nekateri organi sprejeli določene ukrepe, s katerimi sami sebi zavezujejo roke. Ne moremo več dopustiti nasilje, s katerim varnostne sile sistematično izvajo represijo vsakega posameznika, ki se ne strinja z vlado. Takšno stanje vlada že od leta 80. Proti smo nasilju nad ženskami, proti arbitrarnim aretacijam, proti pobojem in izginotjam. Državljani Zimbabveja prosijo za mirno, demokratično tranzicijo, zahtevajo demokratične volitve, izmenjavo oblasti, spoštovanje človekovih pravic. Mi vam bomo stali ob strani, zato da bi podpirali politični dialog z oblastmi. Obsojali bomo vsakašno kršitev temeljnih človekovih pravic. Er. Hvala lepa, gospod Beldar. Hvala lepa, gospod predsedujoči represivni režimi se izdajo. To je pravzaprav zgodovinski diktat, ki velja tudi za Roberta Mugabeja in Zimbabve. Velik del prebivalstva je odvisen od pomoči v hrani za preživetje. Ljudje jedo zgolj en obrok na dan, Za predsednika Mugabeja so za voljo njegove starosti izbrali že kar nekaj neprijaznih nadimkov in po vseh teh letih njegove vladavine se mi zdi, da bi se morali pozorno osredotočiti na volitve v letu 2018, čeprav imam občutek, da ga lahko edino Bog umakne z tega položaja. Zaskrbljenostjo zremo v prihodnost, ne glede na to, kdo bo naslednik Mugabeja državljanska gibanja bi morala izkoristiti to priložnost za to, da še naprej vodijo boj za dosego svojih ciljev. Hvala. Danke, Herr Präsident. Als Anfang der. Gospod Obermajer, na začetku 80-ih let je prišel na oblast korumpirani predsednik Mogabe in eh, levičari so ga takrat uh, slavili kot velikega borca za svobodo, če da bo prinesel demokracijo v to državo, ampak potem je samo uničil to državo Zimbabve, preznano kot Rodezija. Razlastil je bele eh, farmerje in eh, korupcija te nekdaj izredno bogate države zdaj dela eno najrevnejših na svetu. Mugabe in njegova stranka ZANU PF so dobili 234 milijonov evrov razvojne pomoči brez kakršnih koli zahtev, da morajo spoštovati človekove pravice, ne da bi morali uh, Eh, vrniti zaplenjeno eh, razlaščenim farmerjem in prav tako prihaja še naprej do koruptivnih dejanj in eh, kršitev človekovih pravic. In tu se res sprašujem, ali imamo vse pospravljeno pod streho. Gospa Makovej. Prin această rezoluție condamnăm regimul. Hvala lepa, gospod predsedujoči. S to rezolucijo obsojamo brutalno diktaturo Roberta Mugabeja. Želimo posredovati tudi sporočilo državljanov v Zimbabveju in sicer, da jih podpiramo. Tisto, kar se dogaja v tej državi, je huda in povsem odkrita kršitev človekovih pravic, svobode izražanja, pravice do pravičnega procesa. Protestnike policija pretepa, jih aretira. Policija je tudi tista, ki potem vpliva na pravosodje. Policija je prepovedala vse demonstracije, in sicer tik preden je 18 mirnih strank želelo organizirati en tak protest. Tisti, ki protestirajo, zopr nasilje, zopr teror, se združujejo preko družbenih omrežij. Vlada pa se na to odziva na tak način, da skuša zagotoviti še večji nadzor nad internetom. 4 milijone ljudi bi moralo prejeti razvojno pomoč v tej državi. Dobro bi bilo, če ta pomoč dejansko doseže tiste, ki pomoč potrebuje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi so že opisali težavne razmere v Zimbabveju. Naj povem, da člen 7 po mojem mnenju predstavlja najbolj pomembno točko v tej resoluciji. Tam piše, da je bila odprava sankcij preuranjena in da bi komisija morala na novo razmisliti o tem, da bi ponovno uvedla sankcije proti režimu, katerega grozote smo tudi obsežno opisali. Slišali smo že, da je narobe, da pošiljamo Mugabejevemu režimu 250 milijonov evrov kot pomoč, ampak ta denar bo končal v rokah Mugabejeve družine in njegovih podpornikov. Nikoli ne bo prišel v roke tistih, ki jih potrebujejo. To bom podprl, to resolucijo. Hvala. Hvala, gospod Kaputo, hvala lepa, gospod predsedujoči. Republika Zimbabve se sooča z grozovito gospodarsko krizo. Manj kot dva dolarja na dan imajo prebivalci za preživetje. Hrane primankuje, situacija je zelo resna. Številni, ki nasprotujejo zimbabveskemu predsedniku, so ogroženi. On se je tudi odločil, da bo prekinil z pomočjo v obliki hrane za 400 milijonov ljudi, ki jih je prizadela suša. Slišali smo že, kakšna je gospodarska in politična situacija v tej državi, kolega Predaj, to povedal. Mislim, da bi Evropska unija morala prepovedati izvajanje pomoči za to državo. Sredstva, ki so namenjena Zimbabveju, bi dejansko morala priti v zadevne pomembne sektorje. Poskrbeti moramo tudi za mirno tranzicijo v demokracijo in v spoštovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa, gospod Stiljani, da se izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Nedvomno se tudi sam strinjam z vašimi pomisleki glede Zimbabveja, delim enako stališče, trdno sem prepričan o to, da je konstruktivna, produktivna razprava dobra, tudi resolucija bo pozitiven korak za prebivalce v Zimbabveju. Evropska unija daje velik pomen krepitvi vladavine prava človekovim pravicam in konsolidaciji demokracije v tej državi vlada je v svoji reformi agendi to tudi zapisala. To je osnova našega odnosa s to državo, ki je namenjen trajnostnemu razvoju in rasti. Od leta 2009 je Evropska unija sprejela več zaporednih korakov za to, da bi poenostavila ukrepe, s katerimi bi tudi izboljšali človekove pravice v tej državi. Sprejeli smo progresivno ustavo v letu 2013, Tudi državljani v Zimbabveju so ta predlog podprli. Istega leta so bile upravljene mirne volitve, predvsem pa bi morali poskrbeti za boljše razmere na področju človekovih pravic in pravne države. Zimbabve se nahaja na križišču. Zaradi gospodarske recesije prihaja tudi do družbenih napetosti in protestov. Evropska unija je javno tudi povedala, 13. augusta v svoji izjavi, da je pravica do demonstracij in pravica do podpisovanja peticij zapisana v zimbabveski ustavi, enako velja za svobodo izražanja, ustanavljanja in združevanja. To mora država spoštovati. Evropska unija je pozvala vse strani k temu, da zagotavljajo te pravice na miren način. Poleg tega je Evropska unija v celoti pristopila tudi k izjavi, Zimbabvijske komisije za človekove pravice, v katerem je leta obsodila oblasti in zahtevala, da tisti, ki kršijo človekove pravice, doživijo tudi svoj sodni proces. Evropska unija si je sedaj zadala širši okvir za sodelovanje z državami, zahtevamo, da se izpeljejo reforme na področju vladavine prava, človekovih pravic, z vsemi državami, ki jim nudimo razvojno pomoč, se o tem pogovarjamo. Evropska unija še naprej odločno podpira vlado v Zimbabveju, ki se želi ponovno povezati tako z mednarodno skupnostjo kot mednarodnimi institucijami. Gospodarske reforme ne bodo dovolj za to, da bi ponovno vzpostavili polne stike. Vse to je treba dopolniti tudi za jasno zavezo, da se bodo spoštovali človekove pravice in tudi vladavina prava, kot je to zapisano v zimbabvejski ustavi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za pozornost. Najlepša hvala, komisar. Naj povem, da sem prejel osem predlogov resolucije ob zaključku te razprave. razprave